Dost. Od Evropske ljudske stranke sem dobil prošnjo, da bi gospoda Seksala eh, Fesala eh, imenovali v delegacijo eh, zakonodajnega sveta palestinske kot gospod Mazoni. Imate te proti? Ne. Potem smo potrdili to imenovanje.